Bonjour à tous. Dober dan vsem skupaj. Najprej imamo nekaj najav in medtem se prosim potihoma posedite. Uh, skupina socialistov in demokratov mi je poslala seznam imenovan v odbore in delegacije v tem parlamentu. Ta seznam lahko najdete v zapisniku tega zasedanja in to je bilo vse oddano pravočasno in lahko štejemo, da bo tudi sprejeto. Potem odbor IKO in EKON bosta tudi posredovala svoje predloge spremembna besedila sprejeta v tem parlamentu. Ekon je podal tudi dve eh, izjavi, ki spremljata vsakega od popravkov. Naslov eh, teh popravkov in tudi besedilo izjav bo prav tako del tega zapisnika. V skladu s četrtim postavkom 260. člena uredbe so ti popravki in izjave take narave, da štejo za sprejete, če nihče ne nasprotuje oziroma če nihče ne zahteva posebnega glasovanja. Poleg tega pa vas obveščam tudi, da poročilo gospoda Langstorfa v zvezi s predlogom, da se opozori na 68. zasedanje Združenih narodov, ni prejelo nobenih komentarjev oziroma pripom, tako da to štejemo za sprejeto. Začenjamo z glasovanjem, gremo naprej eh, po poenostavljenem postopku o poročilu gospe Docu, dokoročeno načrtu za staleže Trske in ribištvo, ki izkoriščate staleže, glasujemo poimensko, kdo je za. Glasujmo najprej, pravi predsedujoča, torej. Konec glasovanja. Zaključujemo glasovanje ampak zaenkrat je še možnost, da glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Gremo naprej. Sedaj gremo po istem postopku. Poročilo gospe Vikstrom zahteva za odzem poslanske imunitete čaka Ogljeda Kurskega. Glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo naprej na poročilo po istem postopku in sicer gospoda Stojanova o odzemu poslanske imunitete Marko Čate Hanzi, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Gremo na poročilo gospe Lichtenberger, zahteva za odzem poslanske imunitete Aleksandra Alvara. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na poročilo gospa Gačes Ramona v novi agendi za evropsko potrošniško politiko. Glasujemo poemensko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na poročilo gospa Cvivke, pravna pomoč v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih. Glasujemo, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Gremo naprej na priporočilo za drugo obravnavo oziroma uveljavljanje pravic intelektualne lastnine strani carinskih organov, ne bilo nekakršnih predlogov sprememb oziroma predlogov za zavrnitev, zato štejemo, da je to sprejeto. Sedaj pa priporočil za drugo obravnavo živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom in živila za posebne zdravstvene namene. Predlog spremembe številka 6 je bil umaknen, gre za poročilo gospe Ris prvi predlog spremembe, glasujemo poimensko, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Tretji predlog spremembe, glasujemo poimensko, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Sprejo so imbe številka štiri. Glasujmo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Peti predlog spremembe. Poimensko glasujmo. Konec zasovanja. To je tudi zavrnjeno. In končno imamo še predlog spremembe številka 2, prav tako poimensko. Glasujmo. Konec zasovanja. To je zavrnjeno. No, beden od teh predlogov spremembe ni bil sprejet, torej vidimo, da lahko čestitamo gospe, res se, da je pa gospa Moranša, ti je zdravstveni varstvo za tebe v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo iz, zaradi fizikalnih dejavnikov. Imamo predlog spremembe 38, to je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Torej za predlog s temi spremembami, kdo je za, proti kdo se vzdrži, sprejeto. Potem je eh, zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo naprej na poročilo gospe. Dod so dogoročeno črt za staleže trske in ribištov, ki izkoriščate staleže. Imamo predlog uredbe pred seboj. Začnemo glasovanjem v svežnju 19 eh, predlogov sprememb, kdo je za, proti. Ni to zelo jasno, tako da bomo glasovali poimensko. Torej, svežen 19. predlogu spremem odbora za ribištvo. Preverjamo. No, gremo naprej. Na predlog so mi besedem, kdo je za, proti, zdržanje, sprejeto. 17. No, preverjamo zdaj tole. Predlog so mi številka 7, glasujmo. Konec zasovanja. Sprejeto. Preosvemim B17, dvigujte roke, da vas vidim, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Glasujemo o celotnem, no prav bomo preverili, če hočete. Predlog svemim B17 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. Zelo dobro. Torej, predlog z vsemi spremembami, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Zakonodajni predlog, sedaj glasujemo po imensko, kdo je za. Pour être ouvert. Glasujmo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na poročilo gospoda Jakolino o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja. Začnemo s tretjim odstavkom. To je v treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svojim besedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svojim be devet, kdo je za, bi radi preverili sedem prav. Glasujmo, preverjamo predlog spremembe sedem. predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe številka 9. Kdo je za, proti, zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe številka 8. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Zavrnjeno, ampak zdi se mi, da je tole nejasno. Prosim, da glasujemo poimensko glasujemo ob osmem predlogu spremembe. Preverjanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na 19. odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 v 21. odstavku. Kdo je za? Proti? Kdo se jim je štiri, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Deveti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri ločena glasovanja o izvornem besedilu, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. In sedaj glasujemo elektronsko o drugem delu. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del prav tako poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 43. odstavek izvornega besedila. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj imamo prvi prevoz v ime po 53. odstavku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 55. odstavek, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58. odstavek izvornega besedila, kdo je za, proti, vzdržani. Kdo se vzdrži, zavrnjeno. Peti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 62, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto stavek 68 v več delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Tretji del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 70. odstavek izvornega besedila v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 80, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, odstavek 80, prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 93. odstavek v dveh deli, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 96 v dveh delih, prvi del do je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, preverimo, glasujmo, glasujmo,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 vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 je odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 101. Elektronsko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka šest. Kdo je za? Proti? Ni jasno. Prosim, da preverimo predlog spremembe številka šest. Glasujmo.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 proti zdržani zavrnjeno. 108 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. 112 elektronsko glasujmo. Konec zasovanja. Sprejeto. 124 do je za proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 127. Preverimo, no prav, preverjamo drugi del 126. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 127, prav tako elektronsko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja spreto. Po 128. stavku drugi predlog, kdo je za, proti, zavrnjeno. 129. glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 130, kdo je za, proti, zavrnjeno proti, zdržani in zavrnjeno, 133 za, proti, zdržani, sprejeto, 135 za, proti, zdržani, sprejeto, 139 elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 140 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 elektronsko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 144 je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 3 spremembami, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, bi radi preverili prav. No, številko tri preverjamo. Konec zasovanja. Sprejeto je tole. Uvodna izjava P, elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodne izjava BH v dveh delih. Prvi del elektronsko glasujmo. Drugi konec glasovanja. To je bilo sprejeto. Sedaj pa drugi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti, kdo se vzdrži sprejeto? Eh, uvodna izjava BK v podelih prvi del za, proti, vzdržanje in sprejeto, drugi del za, proti, ni povsem jasno. Preverimo tole, drugi del uvodne izjave BK. Glasujmo. Konec zasovanja. Zavrnjeno je tole. Vodna izjava BL v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, kdo se zdrži, sprejeto. Potem vodna izjava BP elektronsko, glasujmo. Konec zasovanja. Sprejeto. Predlog v celoti, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Gospod Jakolino si želi besedo, imate besedo. Gospod Jakolino, izvolite. Gospod Jakolino, besedo imate. A, ah, ça ne marche pas. Régie. Régie, poussez sur le bouton, ça ne marche pas gumb ne deluje, vzamite mikrofon svojega soseda. Ah, oh, Volevo... No, končno. Želel sem se zahvaliti vsem tistim, ki so znotraj odbora Krim omogočili, da smo dosegli ta cilj, ki eh, so ga podprli v veliki meri vsi člani vseh političnih skupin. Uh, Tako smo lahko postavili določene pomembne smernice, ki jih bodo morale države članice izvesti v prihodnih tednih in mesecih. Najprej Evropsko tožilstvo eh, oktobra bomo imeli končno poročilo v zvezi s tem in mislim, da te združene države Evrope, o katerih se pogosto govori, so sedaj res dosegle velik uspeh in zato vsem tistim, ki so k temu prispevali, najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Jakulino. Sedaj pa bomo prekinili glasovanje do 12.30. Se vidimo k malu.